imenovanja v odbore. Naj vam povem, da je predlog konference da vam bo predlog konference predsednikov posredovan po elektronski pošti. Seznam bo vključen tudi v zapisnik današnjega zasedanja in naj vas opomnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb danes ob 19. torej ob 7. zvečer. Glasovanje pa bo potekalo jutri zjutraj ob 9 ko se bo ponovno začelo zasedanje. Želim vam prijetno popovdne in s tem prekinjam.